Imena so vam na voljo v dokumentih, zato jih zdaj ne bom prebral. Italijanske sodne oblasti so prosile za parlamentarno imuniteto gospoda Fioreja oziroma da se ta imuniteta prekine v povezavi s sodnim postopkom Vincenco. V skladu s členom 6.2 poslovnika. se bo s to zadevo ukvarjal odbor za pravne zadeve. Ta odbor me je tudi prosil, naj povem, eh, obvestim o popravku glede dokumenta v drugi obravnavi in to boste našli v zapisniku našega zadnjega zasedanja. Zapisnik po členu 216 bo sprejet, če skupina 40 poslancev ne bo vložila predloga za spremembo. To